naslov bo objavljen v zapisniku te seje. Zdaj pa prehajamo na delovni načrt, ki smo ga sprejeli v skladu 137. člena 20. marca. Končni osnutek dnevnega reda je bil razdeljen. Po razpravah z bližnjimi skupinami predlagam, poslancem, da poročilo gospe Vikstrom glede varstva imunitete gospoda Kornelija Varima Tudorja prenesemo neposredno v uro za glasovanje. To je potrjeno s tem, smo potrdili tudi dnevni red. Kolegice in kolegi, z veliko skrbjo opozarjam na to. Opaz opazujemo tudi zadnje spremembe v Bahrajnu, pritisk na aktiviste za človekove pravice se je povečal v zadnjem času v imenu Evropskega parlamenta, bi opozoril k kraljevino na obveznost varovanja človekovih pravic. Zahtevamo takojšnji nacionalni dialog z predstavniki vseh političnih sil v državi, kot je to, na to opozorila komisija Bonket v Surju. V tem oziroma bi opozorili tudi na naslednje. Tudi v Egiptu je situacija zelo problematična. Ni spremljivo, da po enem letu po padcu Mubaraka novinari, pisatelji, blogeri in tako naprej še vedno trpijo zaradi ustrahovanja. Tekoči proces proti Asmariju Marfusu, našemu prijemniku nagrade Saharov. Je samo en primer za to. Evropski parlament bo vedno na strani tisti v naših sosednjih državah ali pa v drugih regijah sveta na strani tistih, ki se zauzemajo za odprto, pluralistično in tolerantno družbo. Zaprosili so me, da v tej zvezi tudi omenim primer dr. Venceslava Manjurja v Ekvadorju. Spoštovane gospe in gospodje, danes eh, želujemo za cenjenim kolegom našega parlamenta, želujemo za kolegom Miguelom de Segadura Cabral Portašom, ki je 24.